Ladies and gentlemen. Gospe in gospodje, pozivam, lepo vas pozdravljam, vse vse tiste, ki ste že prispeli, posebej kolega Hkmarka, pa tudi vse druga, e, kolega Hkmarka pa zato posebej, ker je naš pristojni poročevalec. E, pozdravljam tudi goste, ki jih imamo e, danes um, na obisku in nam bojo podali neke dodatne informacije. Ne bom na veliko govoril, ampak bi povdaril, da je za naš odbor eh, politika frekvenc zelo pomembna. Leta 2010 smo, eh, so, nam je komisija predstavila tri ukrepe in sicer, da eh, pokrijemo s široko pasovno čim večje območje in v tem paketu so bile tri zadeve in sicer um, razširjene širokopasovnega omrežja in pa nova politika, ki, kar se tiče uh, radiofrekvenčnega spektra. Um, potem je pa tukaj še uh, strategija za 2020 in za to, da se pri vprašanju, um, pri tem vprašanju posvetimo temu, da Evropo izgradimo kot eh, močno, znanstveno in strokovno podkovano družbo. Imeli smo veliko razprav glede na to, posebej, kar se tiče um, zelo raznolike situacije v mestih in na podiželju, tudi med posamimi članicami imamo različne um, um, situacije, ampak tukaj moramo nekaj storiti. Uh, če hoče Evropa ostati konkurenčna, potem potrebujemo primerne, širokopasovne cilje, s katerimi bomo to doseli, dosegli. Danes bi radi dobili eh, nek vtis o tem, kakšne so kratkoročne in dolgoročne perspektive, kar se tiče širokopasovnega dostopa upam, da so razli, da te prezentacije, ki jih bomo dobili, um, pomagali tako kolegu Hkmarku kot tudi drugim kolegom, da se jim nekateri pojmi razjasnijo, kako se tržišče razvija, uh, katere storitve bodo v prihodnosti aktualne in po kaki ceni, kako se bo povpraševanje po širokopasovnem dostopu razvijalo in uh, kakšne uh, koristi bomo kot družba iz tega potegnili. Eh, tudi kak um, možnosti razvoja bo to imelo za gospodarstvo uh, in tudi mala in srednja podjetja, kako bodo od tega profitirale, um, kako bomo lahko učinkovito izrabili to, kar imamo na voljo, kako bomo lahko harmonizirali frekvence v Evropi ali pa tudi ne. Skratka, imamo veliko vprašanj, ki bi jih naj v nekem omejenem času. Um, predelali. Zdaj pa pozivam eh, kolega Hkmarka eh, in mu predajam besedo. Izvoli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala vsem, da ste prišli. Ocenim prisotnost vseh vas. Vesel sem pa tudi, da vidim poročevalce v senci. Eh, začenjamo torej naše razprave čeprav so še vedno raznolika mnenja med različnimi političnimi skupinami. Ta razprava o um, prihodnosti politike z eh, radiofrekvenčnega spektra je pomembna za našo konkurenčnost, je pa hkrati priložnost za kreativnost in inovacije v Evropi. Nekoliko me je zmotilo, um, mislim, da je bilo to prejšnji teden, eh, ko je bil vrh v Washingtonu. To bi naj bil sestanek med dvema največjima gospodarstvima sveta, um, gospodarstvom ZDA in gospodarstvom Kitajske. Težava tega sestanka pa je bila, da je temeljil na uh, nekih nepotrjenih predvidevanjih, kajti ti obe gospodarstvi sva pravzaprav številka dve in tri. Gospodarstvo Evropske skupnosti je gospodarstvo, gospodarstvo številka ena na svetu in včasih to pozabljamo in opuščamo naše ambicije na tem področju. In zdi se mi, da imamo bolj ambicije v prihodnosti biti številka tri ali štiri. Ampak mislim, da Seveda ne smemo delovati v tej smeri, ampak moramo si prizadevati za to, da bo Evropa najboljša. In zato moramo sprejemati odločitve, ki bodo najboljše za Evropo. Eh, politika radiofrekvenčnega spektra je možnost za eh, širok spektr reform, ki bodo pomagale poživiti evropsko gospodarstvo. Naj vas eh, spomnim na eno. Razlog, zakaj se pogovarjamo o ZDA ali o Kitajski kot največjima gospodarstvoma in pri tem pozabljamo na Evropsko, je, da, to, da imate oni dve večje uh, tržišče. Zato, mm, zato nas nekako vidimo kot njih ena, dva, nas pa kot na tretjem mestu celoten telekomunikacijski trg nam pravzaprav ponuja priložnost, da se zavedamo digitalnega notranjega trga kot našega osrednjega trga. To je namreč tržišče, ki lahko prodre. Če v poslovnem svetu omenim par imen, recimo Google ali pa Yahoo, večina novih sodobnih družb prihaja iz ZDA, hočem s tem povedati. In um, recimo um, primerljive evropske družbe se nikoli ne razvijajo na podobno velikost, ker nikoli nimajo um, takojšne možnosti vstopa na celoten evropski trg. Torej v globalnem pogledu so uh, vedno od zadaj za um, družbami ZDA ali Kitajske, ki imata, kjer imajo podjetja takoj na voljo ogromno tržišče omogočiti bi torej morali, da ostanemo v ligi najboljših. In Evropa je bila vodilna, kar se tiče telekoma in interneta v 90-ih letih, kaj smo imeli enoten GSM standard. To je tudi pomenilo, da smo imeli močan razvoj operatorjev, pa tudi naprav in uporabe novih sodobnih tehnologij. Skratka, ne gre le za to, da se pojavlja nova telekomunikacijska industrija. Pravzaprav smo rezultate lahko opazovali v povečanji aktivnosti v evropskem poslovnem življenju in posod po svetu lahko vidimo, da to je realnost. Širokopasovni internet, eh, računalniške tehnologije in tako naprej so močno povečale produktivnost in s tem izboljšale uh, um, konkurenčno za prihodnost. Ko torej govorimo o digitalnem tržišču in spek eh, politiki spektra, ne govorimo le o tem, kako ustvariti najboljše možne pogoje za evropsko telekomunikacijsko industrijo ali operatorje, gre za to, da zagotovimo evropskim podjetjem, medijem, kulturi, um, servisom, um, državljanom in lahko dodam karkoli že, da bodo imeli najboljše možnosti v, prih, eh, v prihodnosti. Sam menim, da nam vse to, kar sem povedal, podeljuje um, obveznost in odgovornost, da sprejmemo politiko, da bomo lahko vodilni, ne pa da bomo šele tretji da sprejmemo ukrepe, da bomo lahko prvi, da bomo mi inovatori in da bomo mi tisti, ki bomo spodbujali nove industrije in nova tržišča. To je naša odgovornost. In te naloge se moramo lotiti zdaj. Smo nekako na točki zdaj ali nikoli, kajti če bomo zgubili prednost, ki jo imamo zdaj, je nikoli več ne bomo nadoknadili, vsaj ne v tem desetletju. In potem bo pred nami popolnoma drugačen vzorec telekomunikacijske industrije v prihodnosti. Razprave do sedaj so bile v precejšnjem konfliktu interesov med eh, različnimi medijskimi družbami v smislu državnih in pa zasebnih telekomunikacijskih družb. Ampak mislim, da bi se morali pogovarjati drugače. In sicer najprej moramo razmisliti, kako bomo um, zagotovili vsem najširše možnost uporabe širokopasovnih um, omrežij, tako za mobilne telefone kot za internet. In da oddajanje ne bo omejeno. Lahko sicer spremenimo strukturo, ampak zagotoviti moramo, da bomo imeli podobno podobne možnosti, kot jih imamo danes. Torej, da bomo fleksibilni, da bomo prožni, kar se tiče povečanja spektra, spektra tiče, ampak da bomo uh, hkrati tudi zavarovani. Če imamo pred seboj ta cilj, potem lahko res naredimo veliko. In moramo narediti veliko. In tukaj bom zaključil, gospod predsedujoči. Če pogledam številke, kako se, poveča, kako se povečujejo um, mobilni podatki, ki se izmenjujemo. To so astronomske številke. Včasih niti nimamo občutka, da so prave, ker so tako ogromne, ampak mislim, da se bomo na to danes še vrnili. Ampak od danes pa do 2014 je naš cilj, da, podatk, da um, izmenjavo mobilnih podatkov uh, povečamo še za približno 30 krat. In če pogledamo različne države članice, tiste, ki že zdaj se približujejo optimalnemu delovanju, tam so številke še večje, kot je naš cilj. Skratka, vprašati se moramo, ali hočemo biti vodilni in ali hočemo biti tako prožni, da bomo hkrati zavarovali vodilno evropsko mesto in na tržišču lansirali močno in zanesljivo telekomunikacijsko strukturo, hkrati pa, da bomo zagotovili oddajanje in distribucijo medijskih sebin za vse. Naš cilj mora biti, da naredimo najboljše, kar lahko za Evropo, zato da bo Evropa najboljša. Morda nekaterim to zveni provokativno, ampak Mislim, da v tem ni provokacije, če rečemo, da naj bo Evropa najboljša. Hvala lepa. Hvala lepa za ta uvod. In kot prvega bi želel pozdraviti eh, govorca. Dogovorili smo se, da ima vsak deset minut, da se potem lahko postavljajo še vprašanja. In najprej bi predstavil gospoda Richarda Fizija iz Vodafona. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala za vaše povabilo, da lahko danes govorim. Bom kratek, glede na to, kar je gospod Hokmar povedal, je bilo veliko tega, kar sem hotel tudi jaz in z njim se lahko samo strinjam. v mojem pogledu je izjemno pomembno, kako se bomo lotili upravljanja radiofrekvenčnega spektra, kajti gre za največji posamezni sektor znotraj naše industrije, na katero imate eh, vi kot politični odločevalci seveda eh, direkten vpliv. Razlog pa je zelo preprost. Brezžična industrija eh, omogoča izjemen razpon gospodarskih in družbenih aktivnosti, razpon možnosti uporabe brezžičnega omrežja in se tudi širi. Um, kar bo omogočila brezžična tehnologija, se bo samo še širilo v prihodnosti. Hkrati pa je skupna količina spektra, ki ga nekako imamo na voljo za vse te potrebe, eh, ostaja vse skozi enaka. In um, količina spektra, ki bi podprl vso to količino v Evropi, je popolnoma ista, kot je ameriška ali kitajska. Tako da nimamo neke konkurenčnostne prednosti, kar se tega tiče. Eh, kar se tiče recimo ene in druge regije sveta, glede na količino spektra, ki je na voljo. Naša konkurenčna prednost prihaja iz tega, kako bomo lahko um, maksimizirali to, kar iz tega potegnemo, kako naše omejene vire učinkoviteje izkoristimo in kako uh, inteligentno bomo jih izkoristili. Od tega je odvisna naša konkurenčnost v primerjavi z Ameri američani in kitajci. Zgodovinsko mm, politika radio frekvenčnega spektra ni bila dobro upravljena v zgodovini. Veliko se vas spomni, da smo imeli um, dražbe 3G v preteklosti, ki so skorajda ohromile mobilno industrijo v Evropi. In od takrat so tudi ostale neke nerazrešene napetosti med različnimi skupinami političnih odločevalcev, pa tudi napetosti med različnimi skupinami industrij, torej uporabnikov. To so torej neke, neki nerešeni eh, problemi, ki se jih nismo lotili predolgo. Naša brežična industrija je eh, torej napredovala kljub, ne pa zaradi eh, politike radiofrekvenčnega spektra. Ampak včasih vseeno podcenjujemo, koliko napredka smo dejansko dosegli. Dosegli smo zelo pomembne korake pri obravnavi te problematike v preteklih letih. Mm, eh, nekako kombinacija um, politike, programa politike radiofrekvenčnega spektra in eh, telekomunikacijskega paketa sta bila pomembna koraka naprej. Ampak z delom smo šele začeli in še vedno imamo um, veliko za narediti. Na hitro bi predstavil dva, dve področji, kjer se mi zdi, da smo res prišli do uh, velikega napredka in dve področji, kjer bi morali še to doseči. Um, prvi, eh, prvo področje je, um, digitalna, so digitalne dividende. Eh, zdajšnji cilj RSPP je, da do 2013 sprostimo spektr digitalnih dividend v vseh državah članicah. In spomnim se, da smo leta 2008 izdali prvo poročilo, ki je pokazala, da bi taka sprostitev digitalnih dividend ustvarila med 60 in 160 milijardami evrov eh, gospodarske vrednosti za Evropo. In če se bomo držali cilja 2013, potem nam bo dejansko bo potrebnih pet let, da smo ta predlog, da ga bomo pretvorili v prakso. Kar pravzaprav ni dolgo v luči RSP, ampak še vedno smo dva, dve do tri leti za združenimi državami. Skratka, ko smo nekako premagali začetni strah um, in uh, ovire med različnimi deležniki, se je pravzaprav izkazalo za manj boleče postaviti si ambiciozne cilje, kot pa smo predvidevali. Zato se mi zdi, da moramo biti bolj pogumni glede sprejemanja sprememb v prihodnosti, kot smo bili v preteklosti. In res bo potrebnih veliko sprememb, ne samo na področju spektra, ampak tudi na drugih področjih, če bomo želeli ohraniti našo globalno konkurenčnost. Eh, prednosti te odločitve, ki sem jo opisal, torej z digitalnimi dividendami, so, eh, in pozitivni izidi so že jasni. Recimo v Nemčiji, kjer so dali spektr uspešno na dražbo lani, eh, so že začeli, je Vodafone že začel s polaganjem omrežja na nemškem podeželju in eh, izgradili bomo še 1500 točk do konca marca. Rast v enakem obdobju je torej dosegla 150 milijonov američanov primerjalno. Nemčija in Finska sta dejansko pionirki v Evropi. Ampak, kot je rekel že gospod Hockmark, je, so ugodnosti neke, neke, nekih kolektivnih ukrepov po vsej Evropi. To pomeni, da se moramo držati cilja 2013 ne pa da sami sebe prehitevamo, ko govorimo o nekih drugih opcijah in drugih spektrih v prihodnosti. Najprej moramo prečistiti dosedanje dosežke v zvezi s tem. Druga, drugo področje, ker smo res napredovali, pa je uporaba mobilne industrije oziroma spektra mobilne industrije, ki jo že imamo. Um, zahvaljujoč um, sprejetju um, predlaganih sprememb GSM direktivi smo to lahko storili in lani smo uh, stare GSM frekvence in obstoječe mreže uporabili za to, da smo lahko razširili uh, 3G um, širokopasovne storitve na 90 odstotkov romunskega prebivalstva. To je država, kjer je raba širokopasovnih storitev med najnižjimi v Evropi. Tako da imajo Romuni v, na podeželju danes vsi, skoraj vsi dostop do um, širokopasovnega omrežja, ker smo ponovno um, porabili že obstoječe GSM frekvence in to po vstopni ceni samo 5 evrov. Enako se dogaja v Italiji in Franciji. V Italiji bomo uporabili preureditev um, frekvenc, da bi pokrili tisoč zaselkov, ki do sedaj niso imeli nobenega dostopa do širokopasovnega uh, dostopa do interneta. Uh, v, združ, v Združenem kraljestvu pa bomo um, 3G omrežje razširili z 80 na 90 odstotkov do leta 2013 in pri tem bomo spet uporabili GSM frekvence. Torej veliko pozitivnega napredka, uh, od katerega imamo, ima, imajo prebivalci Evropske skupnosti res veliko. Dva področja, kjer mogoče nismo bili tako uspešni, pa sta naslednje prvo je, kar se tiče javnega sektorja in uporabe spektra tam. E, danes, ko je Evropa pod velikim finančnim pritiskom, bi res morali uporabiti um, spektre, ki se ne uporabljajo uh, od javnih služb, jih dati na razpolago zasebnim družbam. končno pa moramo biti previdni, previdni tudi pri tem, da ne bomo napačno eh, ocenili konkurenčnosti, ki jo ima pred seboj eh, RSPP. Ne smemo odlagati sprememb, ki jih industrija na področju eh, uporabe spektra potrebuje. Recimo nekaj, kar smo lahko opazovali v Združenem kraljestvu v zadnjih petih letih za vse moramo imeti poenotene standarde. Ne moramo imeti spektruma za neko podlago za pripravo novih okvirjev regulacije eh, tega področja. Temeljiti moramo na obstoječih uredbah. Na koncu pa še previsoke cene za spektr, ali je ta na voljo prvič ali ne, bi eh, lahko ogrozile vse napredek, ki smo ga naredili. Seveda se zavedamo fiskalnih in uh, finančnih pritiskov, ki se izvajajo na države članice danes, ampak da bi spektr, um, cene spektra uporabili za to, da bi lahko obdavčili sektorje, ki se s tem ukvarjamo, to bi bilo perverzno. In to bi bilo na račun dolgoročne gospodarske prihodnosti Evrope. In to je to, za kar tukaj gre. Hvala lepa, se zahvaljujem in kar predajam besedo naprej naslednji govornici, gospe Catherine Smatija, ki je vodilna za posebne projekte um, politiko in strategijo BBC. Hvala. Sorry. Thank you very much. Um, so, hvala lepa. Naj povem, da se strinjam z večino tega, kar je bilo do sedaj povedano in to me ne preseneča. Kaj ti govorimo o javnih storitvah? Mi smo upravljalci omrežja, mi nimamo nobenih preferenc, smo zelo odprtih misli. Pomembno je to, da tisti ljudje, ki plačajo za naše storitve, želijo tudi ustrezno ponudbo. We are obvi- torej, eh, očitno je, da želimo. Torej, uspeh širokopasovnega uspeha je nekaj, kar nas uh, dela za ponosne. Sedaj se ukvarjamo tudi z eh, DDT, z digitalno televizijo. In um, tudi, če ljudje želijo več širokopasovnih storitev, se še vedno v glavnem zadovolijo z analogno televizijo, ki jo lahko spremljajo iz svojih dnevnih sob. Torej, želim predstaviti neko študijo, ki govori o tem, kako je možno doseči večjo stopnjo učinkovitosti. No, sedaj pa to, kar sem povedala o BBC-ju, o dejstvu, da ugotavljamo, da naši uporabniki gledajo to, kar ponuja naša televizijska postaja na najrazličnejše načine. Uporabljajo širokopasovni internet, uporabljajo tudi druge naprave. Če si pogledamo na primer primer novic, eh, smatram, da ko bo nastopila poroka eh, princa Viljama, bodo verjetno številni ljudje to spremljali od doma, svojih eh, kakovostnih televizijah, visoke ločljivosti, morda bodo to spremljali tudi preko interneta. Potem, če gre naprimer za zgodovinski dokumentarec, bodo to morda lahko želeli spremljati po noči, ko so obudni. Morda pa bodo spremljali to tudi preko širokopasovnega interneta. Če pa so na mestu, ker se nekaj dogaja, bodo tudi oni morda želeli poslati posnetke tega, kar se ravno dogaja. Gre torej za dvotirni pristop. To vemo in uh, zato želimo napredovati. Želimo napredovati. Uh, hitro, pa seveda tudi dovolj počasi, zato da nas lahko potrošniki še vedno spremljajo in da lahko zadovoljujemo njihove potrebe. V zružem kraljestvu je digitalna televizija še vedno glavna platforma. To je platforma, ki eh, nudi televizijske storitve za 45 odstotkov domov, pa tudi platforma, ki jo številni ljudje uporabljajo za to, da spremljajo televizijo na sekundarnih napravah. Sedaj smo izboljšali naše storitve za četrtino domov, do leta 2013 pa bomo končali z izboljšanjem teh storitev. Do sedaj je to potekalo gladko, ravno zato, ker smo si vzeli dovolj časa za priprave. DTT postaja vedno bolj učinkovita storitev. Uvedli smo tudi DTT2 eh, in te nove tehnologije pomenijo učinkovito uporabo spektra. 67 odstotkov več izrabe je, če uporabljamo DTT2. oziroma za katero koli storitev lahko učinkovitost povečamo za 50 odstotkov. Tako da vedno razmišljamo o tem, kako lahko izboljšamo učinkovito izrabo spektra. Seveda pa to ne pomeni, da bomo lahko zasegli oziroma prevzeli eh, celoten spektr, ki ga potrebujemo za oddajanje. DTT bo morda še naprej edina rešitev, ki bo primerna za določene potrošnike. To nam bo uspelo izpolnjevati cilje na področju javnih storitev. Eh, lahko bomo oddajali regionalne storitve. Laže je na ta način oddajati regionalne oddaje kot za satelitom, potem izboljša to dostop do. do naših storitev very important in terms of competitivity and competition. Potem, kar je tudi pomembna za konkurenčnost. Open and it's a gate for, uh, gateway free platform, which offers both. Ponujam brezplačne storitve in plačljive storitve, vendar nima skupnih urad. Zato zaenkrat še ni argumentov za to, da bi se odpovedali univerzalnemu zagotavljanju vsebin preko DTT. Vsekakor pa smo morali sprejeti spremembo, prejeti na novo tehnologijo. V postopku smo uporabili neučinkovito usklajevanje. Usklajevanje med regulatorjem in odločevalci na mednarodni ravni, ponudniki v Veliki Britaniji so morali spremeniti svoje načrte. Kanale od 63 do 68 smo nameravali sprostiti. Sredi procesa pa so nam povedali, da moramo sprostiti še kanale 61 in 62. Seveda to znamo storiti. Vemo pa tudi, da to sabo prinaša določene stroške in o tem sem vam želela nekaj povedati. V Združenem kraljestvu smo morali sprostiti dva kanala iz DTT. Čeprav smo že oblikovali novo oddajno omrežje, sprostiti pa smo morali tudi kanal, ki ga uporabljajo mikrofone in to pomeni, da oziroma to pomeni, da se v bistvu skoraj vsi v Združenem kraljestvu od časa do časa uporabljajo mikrofonski radijski spekter. To pomeni, da bi to stalo 100 do 220 milijonov funtov. Če k temu dodamo še druge stroške, je to dodatnih 15 do 30 milijonov. Vse to traja nekaj časa, že samo da sprostimo te storitve to je velika naloga. Mislim, da tega do leta 2013 ne bomo zaključili. To je v Združenem kraljestvu nemogoče. Mislim, da bi bilo mogoče to doseči do srede 2015. Če je bilo težko sprostiti 800 MHz, kaj pa? če bi to prenesli na mesto, da sprostimo. Kaj, če bi prenesli 700 MHz spektr? Tako bi lahko koristili ne samo DTT omrežjem v Združenem kraljestvu, ampak v celotni Evropi. Ni zajamčeno, da bi tako dosegli enako stopnjo pokritosti. Če povem drugače, približno ena četrtina prebivalcev bi lahko izgubila storitve, ozemeljske storitve. 30 do 50 odstotkov bi moralo nekaj storiti, vključno z strešnimi antenami. Potrošniki bi prav gotovo morale vložiti nekaj sredstev v to. Zato je to zapleten in drag proces. Ne pravim, da ga ne moremo izvesti, lahko ga izvedemo, vendar trajal bo zelo dolgo in stal bo veliko denarja. Veliko javnega komuniciranja bomo potrebovali, veliko bo treba podpirati potrošnike. Ta proces smo organizirali tako, da smo preučili tudi vse morebitne negativne vplive o delovanju v prihodnosti. Razumemo, da ne gre za to, ali naj uporabimo več ali manj radijskega spektra za oddajanje, ampak problem je to, ali bomo kdaj lahko prišli na druge mehanizme za dostavljanje vsebin in na široko poslovne povezave za potrošnike. tveganja in stroški so jasni. Ampak ali so tudi koristi jasne? Skupaj si želimo izvesti študijo. Kaj to pomeni za nove storitve sedaj? Kakšne bodo potrebe čez dve desetletji? Kakšen spekter bo potreboval vsak tip uporabnikov, ki ga potrebujemo. Ali obstajajo kakšni pasovi, ki jih lahko izkoristimo bolje, naprimer več kot gigahertz? Ne vem, ali je 700 MHz pas najustrežnejši pas za storitve mobilne telefonije. Mislim, da moramo vsi preučiti storitve ki jih bodo potrošniki potrebovali čez 10 ali 20 let. Poskrbeti moramo, da bomo imeli dovolj spektrskega prostora za to, da zagotovimo storitve uporabnikom. Povedano preprosto, če želimo oblikovati politiko na podlagi dokazov, kar govorimo vsi, potem potrebujemo dobro analizo stroškov in koristi. Preučiti moramo stroške v, z, v zvezi s primerom pri 800 MHz imamo dobro, dober primer. Stroški bi bili naprimer 2 do 3 milijarde funtov, če bi želeli sprostiti 700 MHz pas. Koristi bi lahko ocenili na podlagi tega, kaj bi to prineslo, če bi sprostili 700 MHz pas. Na podlagi te analize lahko vidimo, da je argument precej šibek. Ampak vse koristi pri prehodu bi lahko prišle kasneje, če bi prehod izvedli prehitro. Če porazmislimo o tem, kako bi lahko skupaj zagotovili vse storitve, ki jih potrebujejo potrošniki, potem bi lahko dobili boljšo urednost. Pri tem ne mislim samo na gospodarsko urednost, ampak tudi na socialne in kulturne koristi to moramo izračunati oziroma vzeti v račun. Na obeh straneh imamo koristi za oddajanje vsebin, veliko je koristi tudi pri mobilni telefoniji, pri širokopasovni storitvah in tako naprej. Vsi moramo torej sodelovati. Če sklenem. RSPP bi moral upoštevati naslednje. Te storitve so državljanom zelo pomembne. njihova dostava preko DTT bo pomembna še 10 do 15 let. Prizadevanje za učinkovitost in za sprostitev spektra v prihodnosti mora biti povezana z cilji, kaj lahko dosežemo za javno dobro. 800 MHz pas bo sproščen, stroški bodo visoki, ampak prav gotovo nam ne bo uspelo do leta 2013. To ne bo mogoče v Združenem kraljestvu, pa tudi ne v Evropi. Sredina leta 2015 je bolj realistična. Ni potrebe, da bi šli še dlje sedaj. Razmisliti moramo o tem, kako bi lahko šli še naprej. Prenos 700 MHz je more biti naslednji korak, ampak to je še daleč v prihodnosti. Prav tako moramo preveriti, kaj lahko storimo že sedaj v višjih pasovih. Reforma je zelo pomemben proces in zelo pomemben korak. Vsi spektrski pasovi nad enim gigahercem so takšni, da jih lahko izkoristimo bolje ali pa še sploh niso izkoriščeni prav tako bi lahko bili primerni za to, da zagotavljajo više zmogljivosti. Najprej moramo natančno preučiti prave potrebe potrošnikov in morebitne alternative. Nič ni nemogoče, ampak vse nekaj stane. Tukaj želim tudi končati, povedati želim še nekaj o stroških. Stroške morajo nositi tisti, ki bodo imeli koristi od koristi. Kaj to pomeni? V Združenem kraljestvu smo sprostili 800 MHz pas. Vlada plačuje za dodatne stroške, ki so jih povzročili potrošniki in uporabniki. Če tega ne bomo storili, potem bomo izgubili tudi vrednost tistih storitev, ki jih že sedaj zagotavljamo. Preučiti moramo tudi, torej, kakšno vrednost bodo zagotovile nove storitve, če je vrednost novih storitev dovoljšna, da upraviči stroške za prehod na novo tehnologijo, potem moramo to storiti. Vsekakor moramo pri tem razmišljati naprej naslednjih 20 let. Hvala. Next up, Hvala lepa. Naslednji je gospod Simon Forge, STF Associates. Hvala lepa. Hvala, da ste me povabili na to predstavitev. Veselje mi je, da sem z vami. Imam zanimivo nalogo, namreč v desetih minutah vas ne morem uh, prepričati v to, da je naš način uporabe radijskega spektra v zadnjih eh, nekaj desetletij, odkar se je gospod Hrst prvič igral z eh, radiofrekvenčnimi valovi, da se je ta zelo spremenil in da sicer ne moremo izzvati osnovnih konceptov, ampak lahko jih spremenimo in da lahko. Um, vse skupaj uredimo na bolj učinkovit način. Torej, kaj želim doseči? Želim vam predstaviti možnosti bodoče uporabe spektra in želim postaviti nekaj vprašanj o tem, kako danes nadaljujemo spektr in se vprašati, ali je to pravi način. Na koncu pa si bomo še ogledali nove načine delitve spektra in kaj to pomeni v gospodarskem smislu. Kaj to pomeni za Evropo? skušal bom prikazati koristi ne samo za industrijo, ampak tudi za družbo ter za majhna in srednja velika podjetja in tudi velika podjetja. Upam, da bo vse skupaj delovalo. Krasno. To je graf, ki sem ga eh, v zadnjih šestih letih pogosto narisal in vedno ga narišem napačno, ker vedno pocenujem um, eh, porast uh, eh, popraševanja vidimo, da se je mobilna industrija mm, se je zelo, je zelo povečala in zato zahteva vedno več eh, spektra, prav tako digitalna televizija se skupaj raste hitreje, kot smo pričakovali. Tukaj imamo sicer globalni vidik, ampak eh, seveda je to, kar se dogaja zunaj meja Evropske unije, eh, enako pomembno oziroma nas, se nas tiče v obliki storitev in pa proizvodov, ki jih vsi uporabljamo. če najprej razmislimo o popraševanju. Videli smo spremembo popraševanja zaradi spremembe dohodkov, zaradi globalne porazdelitve bogatstva. Vedno več je uporabnikov mobilnih storitev in zato dobivamo tudi nove zmogljivosti, nove konvergence podatkov in pa glasu. Imamo tudi novo, nov industrijski model, saj želimo, da bi upravljali vsebinske in pa internetne storitve in pa imamo tudi stran dobave. Ta je očitna v številnih pogledih, ampak pravzaprav gre tukaj za nekaj, o čemer ne govorimo. Sedaj smo priča pri, pritisku internetne industrije, ISV-ov, um, računalniške industrije. Vsi pravijo, želimo del tega novega spektra spektra, želimo to uporabiti na nov način in eh, tukaj se pojavlja nek popolnoma nov model. Želimo torej eh, nek proizvod ali storitev, s katerim, ki ga bom lahko prodajal tudi potrošnikom, brez da bi me pri tem omejeval spektr ali pa določene licence. In to so sedaj znamenite številke Cisco. Eh, gre za Zahodno Evropo, vidimo, da gre za petkratno, desetkratno rast oziroma napovedi rasti za naslednje nekaj let. Tukaj pričakujemo resnično velike poraste. Zdi se, da je spektr pod hudim pritiskom. Ampak, če si ogledamo ofkom, če si pogledamo obmesta in pa ruralna področja. Potem, eh, če si ogledamo tudi uporabo spektra v ZDA, lahko gotovimo, da eh, je spektr v glavnem malo uporabljen tukaj v tem modrem območju. Čeprav je morda bila prodana licenca na nekem območju, ni nujno, da se ta licenca tako, moč, eh, licenca tako močno uporablja v tem določenem kraju in, ali območju in moramo se vprašati, ali lahko za to spektrum izkoristimo na nove načine. Torej, ali gre tukaj za to, da je govor o pomankanju spektra zgolj nek stranski produkt eh, zastarele politike. Torej, ko smo začeli uporabljati spekter pred Prvo svetovno vojno in pa še toliko bolj kasneje, smo imeli na eni strani regulatorje, ki ukazujejo in nadzorujejo, vlada tukaj ve najbolje, veliko prepusti vojskam, imamo nizko, nizko stopnjo prožnosti in pa nasplošno je cilj ta, da eh, spektr eh, vlada razdeljuje svojim prijateljem. Tukaj sem morda nekoliko provokativen. Potem eh, ideja o maksimalni vrednosti, torej imeli bi dražbanje, sekundarne mm, dražbanje, torej nek tržni princip in pa veliko več fleksibilnosti. Ampak, če ste kadarkoli sedeli v upravi velikega eh, mobilnega operaterja, potem eh, lahko vidite, da se spektr predvsem prodaja, ne pa nujno izkorišča. In sedaj, ko razmišljamo o, nekem, o neki novi načini uporabe spektr, se pojavi še tretji uh, način upravljanja. Eh, morda večina spektra spada v prva dva modela, potem idejo o, skupnem, o skupni uporabi spektra pa predstavlja tretji način. To že uporabljamo pri eh, brežičnem internetu, pri Bluetooth, pri mobilnih plačilih, pri. imamo tudi um, uporabo spektra v tako imenovanem e-zdravju. Um, v glavnem, del, manjši del spektra se že odpira za splošno uporabo in se ga tudi v veliki meri izkorišča. O2 v Združenem kraljestvu želi razpremeniti oziroma sprostiti svoje, del svojega spektra za širokopasovno brežično povezavo. In zato obstaja več tehničnih načinov, torej na kakšen način lahko poskrbimo za več prožnosti in pa na kak način lahko delimo spektr. Torej lahko skrijemo signal, tako da ga spravimo na nizko frekvenčno raven, zato je potrebno nekaj matematike. Torej, govorim naprimer o televizijskem signalu, kjer sploh ne povzroča nobenih eh, interferenc. Ali pa dopustimo interference in potem okrepimo signal drugih. Če si ogledamo publikacije, ki so bile objavljene v zadnjem času, tem vsega, govorijo tudi na veliko v, o teh novih tehnikah. Gre za programsko opremo za radio, gre za. Torej, tukaj lahko vidite naštete stvari, ki predstavljajo najbolj napredne raziskave na področju radiofrekvenčnega spektra v tem trenutku in eh, ponuja tudi eh, zelo veliko možnosti, tako za majhna podjetja, kakor za velika podjetja, ki so lahko eh, tukaj kreativna in so lahko prva, ki imajo to vrstno tehnologijo. Istočasno je ideja. Member states across Europe Vidimo tudi ta prehod um, Negroponte, Negroponte Switch. Um, um, in vidimo primere za bolj učinkovito oddajanje. Uh, lahko dajemo s pomočjo širokopasovnih povezav in to širšim množicam ljudi. Moji otroci spoveč ne gledajo televizije, ampak eh, gledajo vse skupaj na računalniku. In takrat eh, to počnejo eh, na zahtevo oziroma gledajo to, kar želijo in kadar želijo. Torej, smernice za prihodnost so te, da ponudimo alternativne možnosti za uporabo spektra, da preprečujemo interferenco signalov, oziroma da poskrbimo za neko učinkovito skupno uporabo spektra. Če si ogledamo spektr, lahko povem naslednje. Če vzamemo veliko spektra, ki bi ga lahko dali na razpolago širokopasovnim povezavam za eh, javne storitve različnih eh, značilnosti, je očitno območje tam, kjer je torej to je v glavnem nekje okrog 6 eh, MHz. Če bi v Evropi bolj eh, učinkovito delili spektr, če bi dali na razpolago širši eh, spektr za širokopasovne um, široko povezave, bi se lahko osredotočili na to območje 6 MHz. Tukaj sem predstavil scenarij, ki sem ga pripravil za neko evropsko vlado pred nekaj časa. Takrat so nas zaprosili, da naj razmislimo o prihodnjih dogajanjih na področju spektruma. Um, spektra. In rekli smo naslednje, to, kar je izzeto iz licence, se bi lahko v naslednjih 15 letih uh, pomnožilo, lahko bi to bilo dostopno v širšem spektru. Ko gre za dražbanje in pa za sekundarno trgovanje spektru, pa so morda te napovedi bile nekoliko preveč optimistične. če si ogledamo leto 2000, je bilo več kot 90 odstotkov spektra na področju eh, nadzora in eh, sedaj, če pogledamo leto 2010, se je to skrčilo približno na četrtino. Tržni mehanizmi pokrivajo približno 71 odstotkov eh, spektra. Predvsem zanimiv pa je del, ki je izuzet iz licence. Naprimer, to znaša približno 4 odstotke. Postalo pa se zanimivo vprašanje, ali so. Je ta spekter um, tukaj resnično potreben? Torej, Spekter ponuja številne možnosti za inovacije, za zaposlovanje, lahko izgradimo intelektualni kapital. Ehm, če govorimo naprimer o mm, transakcijah e, preko mobilnikov. Gre za nove tehnologije, kjer je vstop dostope še težji, vendar pa bi lahko s pomočjo širokopasovne infrastrukture zaprli digitalno dividendo, lahko bi dobili bolj uravnoteženo gospodarstvo. Hvala lepa. Hm sehr unterschiedliche Vorträge mit vielen Informationen. Slišali smo, kolegi, lahko sedaj postavijo še nekaj vprašanj, preden bomo potem dali besedo drugemu panelu. Yes, I, uh, I, uh, uh, maybe I would like just to... Morda vprašanje za vse tri. če ne bi storili tistega, kar vi pravite, da ne smemo storiti, kaj bi potem morali storiti? Torej, če sprostimo poslove in če se prenos podatkov po mobilnih omrežjih dramatično poveča in če želimo to popraševanje izpolniti, potem Vas prosim, da nam podate nekaj primerov, kako bi to lahko storili. Povečana uporaba skupnega dobrega je dobra rešitev, ampak ne vem, ali bi to bilo dovolj. Težave bi se vseeno pojavljale. Vse vrste prometa se povečujejo več kot imamo mobilnega prometa, več imamo tudi prometa po fiksnih omrežjih. Naprimer, brezžično omrežje, ki ga imamo tudi v tej dvorani. Bolj kot se to povečuje, več je prometa tudi na fiksnih omrežjih. Uporabljamo pametne telefone, to pomeni, da se uporablja več tudi mobilnega prenosa podatkov. Ne gre za to, da bi promet preprosto premaknili iz ene oblike prenosa podatkov na drugo. Prosim vas za kakršne koli predloge. Kolegica Trautmann. Bien, je voudrais euh, poser une, une question. Notre troisième intervenant a, a parlé directement. Hvala lepa. Želela bi postaviti vprašanje tretjemu govorniku, ki je govoril o porazdelitvi spektra, o kolaču z delom spektra, ki je vzet iz uh, licence. Mm, vse skupaj bi želela postaviti na naslednjo raven. Mislim, da bi nekaj digitalne dividende morali nameniti raziskavam in razvoju. In tukaj nosimo skupno odgovornost, tako dajniki storitev, kakor tudi mobilni operaterji. Kakšno je vaše stališče o tem? Kako bi lahko odigrali aktivno vlogo? pri tej spodbudi v smer segmentov, ki so izjeti od licence in pa ki so del tržnega segmenta verdad es que para un eh, parlamentario, eh, aunque. Hvala lepa. Um, jaz se že nekaj časa ukvarjam z vprašanjem spektra. Tehnični vidik eh, razprave se mi tukaj zdi <laughs> izredno pomemben. Včasih si je težko ustvariti neko jasno sliko. ki naj bi temeljila na tehničnih načeli. Vse, ko, vse, ko gre za pristop nas kot poslancev. Lahko pa si prizadevamo za naslednje. Uh, glede tega, kar je povedal gospod eh, Forks, torej povedal je, da njegovi otroci spoveč ne gledajo televizije, ampak vse skupaj spremljajo preko računalnika. In za moje otroke velja enako. Tudi pametni telefoni bodo eksponentno narasli do leta 2013. In vse to kaže na to, da obstaja jasna potreba po tem, da ponudimo tehnično izvedljive načine za razvoj te tehnologije da torej zadovoljimo popraševanje naših potrošnikov za vse te specifične storitve. Zato sem nekoliko zmedena, ko slišim, da govorite o tem, da ljudje uporabljajo nasled, različne načine tehnoloških virov, ne glede na to, ali je to DTT ali kaj drugega. Zdi se, da je težko raz, um, upoštevati to, da bo tehnologija in njen razvoj šel v svojo smer. Mislim, da bi tukaj morali vključiti tudi potrošnike, ljudi. Na ta način se bodo razvijali novi, novi produkti. Gospoda Forčesa sprašujem naslednje. Komisija je na to temo sprejela oziroma pripravila svežen, ki ga mora obravnavati tudi parlament in želimo si fleksibilno uporabo spektra. Kaj pa menite vi, na kakšen način bi najbolje zagotovili potrebe, ki se bodo pojavile v prihodnosti? Jasno je, da je potrebno razviti spektr, ki bo uporabna platforma za te nove tehnologije in ki bo zadovoljeval potrebe naših potrošnikov. Številni potrošniki bodo to želeli v prihodnosti. Hvala, gospod Madurel. Uh, ah, jaz sem videl poko na linijo, da miš kompanjeroš, porque... Hvala lepa. Povzela bom to, kar so povedali drugi, veliko ste povedali o učinkoviti uporabi spektruma in o distribuciji spektra in tako naprej. Tudi delež ekonomskega kolača in tako naprej. Prejšnji govorniki so omenili, kaj počno njihovi otroci, ampak kaj pa trenutno stanje na terenu. Le redki so omenili koordinacijo. Potrebujemo boljšo koordinacijo, boljše usklajevanje med politikami za širokoposobni dostop in za brezžične omrežja. Tako bi morda lahko rešili nekaj težav, s katerimi se soočamo. Eh, Potem bi želel izpostaviti še dve praktični vprašanji, ki me zelo zanimata, morda mi lahko kdo odgovori. Razmišljamo, kako veliko je pravzaprav povpraševanje po novih frekvencah, torej kakšna je trenutna situacija oddaje frekvenc, kot smo jo imeli dosedav. Dosedaj, ali lahko nekdo razloži, kako se to dogaja, kaj je že um, podeljeno in kaj še ne, torej koliko še držimo v rokah. Drugo vprašanje pa, prej je kolegica z BBC-a govorila o stroških. Če nastajajo taki stroški, ali to pomeni, da če bi rešili vprašanje prevzema stroško, ali bi to recimo za BBC bi to predstavljalo odgovor, torej kdo bi nosil te stroške, kaki modeli eh, so tukaj možni, tudi to bi me zanimalo. Skratka, mm, to je vprašanje za vse, mogoče gospod Forge kot prvi, izvolite. Hvala lepa. Vprašanje je v bistvu, kaj naj storimo v prihodnosti na področju frekvenc. Večina različnih oblasti na področju spektra na evropski ali nacionalni ravni, tudi FCC, vsi so zelo zainteresirani za to, da bi povedali, kaj moramo storiti v prihodnosti. Imeti moramo delovno skupino, ki bi rekla naslednje če bi na dolgi rok odpisali trenutno dodeljevanje spektra in vsi v tej dvorani bodo z vzklikom protestirali proti mojim besedam, vseeno pa sem tukaj zato, da vam to predlagam. Torej, kaj bi storili v tem primeru? Mi razmišljamo o tem, kaj bi lahko storili potem, kako bi lahko dosegli napredek. Leta 2007 smo izvedli študijo za Deutsche Telekom v zvezi z digitalno dividendo. Številke so šle v več kot 100 milijard. To je bilo leta 2007. Predlagamo. da zadevo jemljemo mnogo bolj resno v Evropi imamo možnost, da si spet priborimo položaj na področju tehnologije, ki smo ga nekoč že imeli na področju računalništva in tehnologije. Hitro moramo oceniti načrt, kako bi ponovno porazdelili spektr na podlagi tehnologije, ki je na voljo. Tehnologija, ki sem jo omenjal, ni nova, vseeno pa je više nikoli niste videli, ker se uporablja običajno v vojski. Tudi ameriška vojska nam je zagotovila nekaj tehnologije. Vedno jasne je, da bo razpoložljive tehnologije v prihodnosti vedno več. Zelo vesel sem vaših vprašanj. Povem pa vam lahko naslednje. Če želimo doseči napredek, potem moramo tehnični razvoj imati mnogo bolj resno. Z njim moramo tudi ustrezno upravljati, upoštevati moramo analize stroškov in koristi. Gospod predsednik pa je povedal oziroma postavil vprašanje, kdo bo plačal za to. No, za to pa so študije stroškov in koristi. Štiri leta nazaj je že, odkar sem to prvič omenil, ko smo govorili o digitalni dividendi. Kaj mora Evropa storiti? Mislim, da bi morali izvesti analizo, ki bo preučevala socialno, gospodarsko in tehnično stran. Preučiti bi morali koristi in pogledati, kaj to pomeni za delovna mesta in za intelektualni kapital v Evropi. Vse skupaj je treba postaviti na tehnico in povedati, to je tisto, kar je potrebno za spektre v prihodnosti. Začeti moramo znova povedati moramo, da bo nekaj odstotkov še vedno šlo po terenu, po zemlji, vendar v tem pasu bi prav gotovo lahko imeli nekaj skupne uporabe. Uporabljamo pa tehnologijo, da je to dobro zakrito. To so možnosti, ki jih trenutno imamo. Imamo zelo zmogljivo tehnologijo, ki ima veliko računsko moč. Naprimer, mobilni telefoni imajo evropski čip v 95 odstotkih, ki ga je oblikovala skupina v Cambridgeu. Napredek lahko dosežemo, ampak to je sedaj enkratna priložnost, da jo izkoristimo in si dosežemo nekaj prednosti. Ali naj to prihodnost oziroma priložnost izkoristimo za to, da zagotovimo široko poslovni dostop za celotno Evropo? Mislim, da je odgovor da. To bi moral biti tisti kratkoročni mejnik v našem načrtu. Zato sem priporočal 600 MHz pas in ne 2,4 GHz pas, ki ima mnogo slabšo penetracijo. Mislim, da lahko z 600 MHz pasom storimo več. V številnih državah je to zelo provokativno. Vedno imamo v Evropi problem, da nimamo enotnega trga. Imamo 27 subjektov, ki jih moramo nekako spraviti in to je del našega problema. Um, Hvala. Kaj želijo potrošniki. Večkrat smo omenili iPlayer in to, da mladi gledajo vse po spletu. Televizijo gledajo na osebnih računalnikih, notesnikih in tako naprej. Vseeno pa obstajajo dogodke, ki si jih želijo gledati na televiziji ali celo na 3D televiziji. Storitve vsekakor morajo biti na voljo. Storitve, ki jih moramo zagotoviti vsi, razmisliti pa moramo, kako lahko to umestimo v spektr, ki ga imamo, ali da uporabimo drugačne mehanizme. Zanimajo nas skupne uporabe in možnost kognitivnih naprav za to, da bi bolje upravljali spektrom in da bi uporabljali pametne radijske naprave oddelek za raziskave in razvoj pri BBC-ju dela na tem in sporočilo so nam, da zadeve še niso popolnoma pripravljene. Če bi želeli, da bi te naprave upravljale spekter in se pokrivale tudi z drugimi uporabniki, potem potrebujemo še več raziskav in razvoja. Potrebujemo pa tudi trdne in zelo dobre standarde. Drugače bo vse skupaj zmešnjava. Tveganje je to, da, oziroma tveganje ni to, da se premaknemo iz pristopa, da nekdo nadzira vse do nadzor prostega trga. Ampak en model je, ki ne bi zagotovil tistega, kar želimo. To so dražbe. Če bomo imeli dražbe v 27 državah, potem je možnost, da dobimo zmogljivosti za to, da vse skupaj dobro upravljamo in usklajujemo, da bi imeli evropski spekter, neznatna. Možnosti so resnično zelo majhne. Če prevzamemo pristop skupne uporabe, potem mislim, da je to možno. Veliko dela nas še čaka. Poskrbeti bomo sicer morali, da te naprave dobro delujejo, ampak ljudje delajo na tem. Morda bi Evropa lahko prevzela vodilno mesto na raziskavah na tem področju, vsekakor pa moramo zagotoviti usklajevanje in standarde. To je tista pot naprej. Nadzor na področju spektra, kaj ti še vedno moramo zagotoviti optimalno urednost. Pri tem pa moramo uporabiti vse vrste naprav. Zanašati se moramo na širokopasovne tehnologije, kjer je to mogoče kjer je to mogoče, lahko uporabimo tudi mobilne tehnologije, vsekakor potrebujemo robustne, fiksne tehnologije, naprimer prenos nogometnega svetovnega prvenstva. Jutri prav gotovo ne bo potekal po široko poslovni povezavi, zato da bi dobili 3D sliko na televiziji. Hvala. My, my be, uh, it, Hvala. lahko si ogledamo siskove grafe in začnemo panečariti, lahko bi se pojavila ta možnost, da ne bi imeli dovolj zmogljivosti, da rešimo oziroma zadostimo popraševanju. To bi bilo res, če Evropa v preteklih pet, petih letih ne bi bila storila nič v smislu uvajanja sprememb. Pred petimi leti smo bili potencialno na krhkih tleh, sedaj pa ni čas za paniko. Krize ni. In tako dolgo je ne bo, dokler bomo izvajali ukrepe, ki smo jih že začeli izvajati. Predvsej novega spektra imamo v pripravi, posebej za mobilno industrijo. Izziv pa je, da do konca izvedemo odločitve, ki smo jih že sprejeli. To je omenila Catherine. Morda nam ne bo uspelo to v letu 2013, ampak šele leta 2015. Naslednje tri leta bodo kritičnega pomena. Vseeno pa lahko storimo veliko v prihodnih letih. Lahko izboljšamo tehnologijo, lahko izboljšamo infrastrukturo, lahko spremenimo dostavo storitev za potrošnike. Tisti grafi, ki ste jih videli od Siska in drugih, to je normalno operativno okolje za mobilno industrijo za zadnjih 20 let. Nič ni nenavadnega tukaj. Vedno se soočamo z določenimi izzivi, dokler bomo storili, kar je treba. In tukaj mislim, da se pojavlja pravi preizkus v 27 državah članicah imamo precej slabo zgodovino pravočasnega izvajanja ukrepov. Sedaj smo na kritični točki v naši industriji in sedaj je ključnega pomena, da začnemo pravočasno izvajati odločitve, ki smo jih že sprejeli. Gospod Rojl, zastavili ste zelo dobro vprašanje v Evropi, smo se v bistvu odločili, pozabite na razpravo o 700 MHz spektru. Po dolgi razpravi in dobri razpravi smo se v Evropi odločili, da bi bilo dobro in da bi bilo v evropskem interesu sprostiti nekaj 800 MHz spektra za druge uporabe, naprimer mobilna širokopasovna povezava. Pa vendar, smo zaenkrat to videli v samo eni evropski državi. Vse druge države članice, razen Finske in Nemčije, morajo začeti izvajati odločitve, o katerih smo razpravljali zadnja tri leta. In to so odločitve, ki smo jih že sprejeli. Razumem, da je pomembno imeti dolgoročen načrt o tem, kaj bo na voljo v prihodnosti v spektru. Strinjam se s Catherine, ampak še bolj pomembno pa je, da vemo, kaj nas čaka v prihodnih petih letih. Veliko smo že govorili, veliko odločitev smo že sprejeli, najbolj pomembno pa je, da se te odločitve dejansko začnejo izvajati, da se vse skupaj izvede pravočasno in na ustrezni gospodarski osnovi, tega ne smejo spremljati pretirani stroški za industrijo, kajti vlade si sedaj prizadevajo ponovno napolniti mošničke po finančni krizi. Koliko odločitev, ki smo jih že sprejeli na podlagi dolge razprave, je že bilo izvedenih? To se moramo vedno spraševati. Ko bomo to enkrat storili, potem bomo lahko začeli z razpravo o tem, kaj bi storili v predhodnih petih letih. Hvala. Čisto na kratko. V Združenem kraljestvu so bili vsi načrti za prehod oblikovani na podlagi tega, da ponudniki storitev ne bi oziroma da jim ne bi bilo treba sprostiti 800 MHz pasu. Problem je bil ta, da sta se vlada in ovkom odločila vnaprej. Richard, ne pravim, da ne bomo izvedli prehoda v ustreznem času. Ne, ampak ne moremo pa izvesti spremenjenega prehoda po starem času kajti med procesom smo dobili nove zahteve, zato tega ne bomo mogli izpolniti pravočasno. Hvala. So, Zahvaljujem se za razjasnitve, za odgovore, za vse informacije in s tem bi prv, eh, prvi krok razprave zaključil. Um, prosim tudi, da se tukaj pri meni um, da se mi pridružijo naslednji trije gostje. Eh, hvala lepa. So, may I ask um, the new panel... Torej, prosil bi, da začnemo z novim krogom razprave, da se predavatelji posedajo na sva mesta. As we met already. Hello. Yes. Uh, nice to see you again. And uh, Denise Leskop is here. Are we missing? No. Yeah, no, no. He's, he's here. here. He's here. Hello. So, thank you very much, and I think we will um, start. Hvala lepa. Začeli bomo torej eh, takoj z naslednjim krogom. Um, dotaknili se bomo tudi nekaj vprašanj, ki smo jih omenjali že prej. Morda se bomo lahko tudi nekoliko poglobili kar nekaj razprave je bilo namenjene tem, kako uh, gledamo na stvari sedaj, dobro pa se seveda usmeriti tudi v prihodnost in morda bo ta drugi krok razprave um, osredotočen bolj na prihodnost. Um, besedo predajam Christopher Hugo, ki je vodja politike spektra pri podjetju Cisco. Izvolite. hvala. Torej, namen te debate je, da pogledamo uporabo spektra dolgoročno, torej za prihodnost in kakšna je možna politika. Pokazal vam bom graf, ki ga verjetno vidite danes že tretjič. Naša družba je ustvarila eh, ta graf in kaže, kam se mobilni, uh, izmenjava mobilnih podatkov, kam bo šla v naslednjih letih. Kar vidimo je, da se vsako leto več kot podvoji med leti 2009 in 2014, lahko opazujemo to statistiko. Um, ta statistika je pravzaprav izšla danes, um, tako da sem vesel, da vam jo lahko uh, pokažem in kaže, da bo leta 2014. Um, ne, ne več govora, bolj govora o 600 eh, megabajtih na mesec. Glavni prispevek pri tem je eh, video, um, torej mobilni video, tako na vaših telefonih kot na prenosnikih, na pametnih telefonih. In kaj stvarja tako razliko je, da če recimo vzamete iPhone, tale ustvari 30krat več mobilnega prometa kot navaden telefon. Um, enako je tudi z novimi prenosniki. V, v nastanku te tabele pa še nismo upoštevali recimo tabličnih čitalnikov. Kaj bo šele to eh, prineslo? V Evropi se dogaja pravzaprav isto kot v preostalem svetu. Če seštejete um, spodnji in zgornji del grafa, dobite 44 odstotkov celotnega prometa, mobilnega prometa v Evropi in po svetu do leta 2014. Tako da bomo v Evropi dosegli največjo rast, kot lahko vidite iz grafa. Razlog je tudi, da imamo najboljše hitrosti ravno v zahodnji eh, Evropi. 600 eh, kB na sekundo je poprečna hitrost, eh, v Severni Ameriki je ta hitrost nižja. No, tukaj pa pridemo do um, politike spektra, ki je pomemben faktor pri tem, kajti če bomo hoteli ostati um, na prvem mestu, bomo morali um, storiti kar nekaj in tukaj lahko eh, vi kot regulatorji igrate pomembno vlogo. Ena izmed zadev, na katere se moramo osredotočiti, so licence za um, širokopasovne mobilne mreže. Na dnu vidite roke, do katerih bi morali dati spektr na razpolago torej eh, iz 900 na 1800 mm, MHz, eh, prejšnja frekvenca je bila mobilna. Eh, in tukaj imamo tudi digitalne dividende, kot vidite. O 2,1 GHz pa še ni evropske odločitve. Tako da tega ni v programu um, ehm, RSP. Mm, želel pa bi govoriti še o drugem območju, področju. Um, predstavnik Vodafona je govoril o um, prvih digitalnih dividendah in kako veliko dobrega so naredile. Uh, tudi drugi predstavniki mobilnih omrežij govorijo o dividendah, ampak danes bi rad govoril o nečem drugem in to je brezžični dostop, poznan pod imenom Wi-Fi pred vami je precej tehnična slika, to moram priznati, ampak na levi strani imate običajne Wi-Fi standarde, standarde, na desni pa eh, standarde, ki bi jih radi na novo definirali. Najprej nam v oči pade hitrost. Nov standard bi naj omogočal veliko večjo hitrost kot prej, do 3,2 eh, gigabita na sekundo. Eh, morda nekoliko manj za komercialno rabo. Druga je, točka je količina spektra. Eh, od 40 se selimo na 160 MHz kanalov. In pa še časovnica. Ti cili so lahko doseženi do leta 2013. Nekateri cili pa so že doseženi. In um, program politike radiofrekvenčnega spektra je pri tem zelo pomemben, pri torej, doseganju, pravočasnem doseganju tega, teh ciljev. Zakaj je to tako pomembno? Zakaj um, nas WiFi tako razburja? Zakaj govorimo o teh novih standardih? Prvo vprašanje um, se navezuje na, uh, na nalaganje z interneta, torej tako imenovani offloading kot je omenil že gospod Forč, bi res želeli eh, to nalaganje prenesti na brezžična omrežja. Če pogledamo eh, statistiko, smo pri tem večinoma na neki stalni lokaciji. Smo ali doma ali na delu eh, in 60 odstotkov situacij je takih, ko, smo, ko nismo mobilni, ampak smo nekje fiksno. Če pa imate, če imate recimo vaš eh, iPhone na, priklopljen na omrežje, um, bo telefon sam detektiral, ali ste v eh, brezžični mreži in vas bo tudi avtomatsko preklopil v brezžično mrežo. To pa zato, ker bi radi promet raje premaknili na brezžično mrežje, kjer je le mogoče. Zato moramo povečati kapaciteto mm, Wi-Fi omrežja. Ne gre pa samo za nalaganje mobilnih podatkov, podal bi vam primer različnih um, družbenih načinov uporabe, um, zakaj si torej želimo um, brezžične, brezžične video zagotovi, zagotovila. Uh, pred vami je recimo primer iz bolnišnice. O, vse bom na sliki prikazal na enkrat če imamo um, visokoresolucijski video, lahko izboljšamo uh, stanje oziroma skrb za pacijenta. Lahko hitreje pošiljamo recimo informacije o izidih različnih uh, laboratorijskih testov. In uh, še posebej, kar se tiče videa, gre za to, da lahko zagotovimo video komunikacijo um, skrbnikom. Obstaja torej ogromen spektr tega, Eh, kje lahko uporabimo brezžična eh, mobilne sisteme oziroma kje se lahko ti sistemi izboljšajo, recimo v zdravstvu. Potem, če pogledamo izobraževanje. Ena izmed eh, bistvenih zadev je, da bi lahko začeli brezžične video uporabljati v predavalnicah. Kaj lahko storimo, je, da nek profesor ima uh, interaktivno razpravo z svojimi študenti ali z drugimi profesorji. Um, torej gre nek za nekaj podobnega kot videokonferenca, ampak za high definition videokonferenco. Torej, eh, veliko hitrejši prenos podatkov. Potem pa imamo še primer domačega omrežja. Eh, doma imamo vedno več video naprav in lahko so veliko bolje povezane med seboj, lahko imamo tudi različne mm, sisteme za varnost videosistemov, pa tudi za 3D mm, vsebine. Čeprav seveda moram tudi sam priznati, kot je dejala že gospa z BBC-a, da 3D uh, um, prenosov ali 3D domačih sistemov še ne bo prav k malu. Torej, kaj lahko naredimo glede vsega tega? Gospod Forč je govoril o nelicenčnem spektru z 600 MHz. Mi v Sisku bi se osredotočili na 5 MHz. Gre za enostavnejšo in takojšno rešitev in um, lahko jo dosežemo brez nekega hudega inputa kaj bi mi želeli storiti in to na globalni ravni je, če pogledate ta graf, seveda ne morete videti eh, vsega, ampak recimo, če pogledate dol podatke o Japonski, ZDA, celo Indiji, vse imajo eh, že spektr, ki se lahko uporablja za WiFi pri 5 GHz. Mi bi radi to razširili. Namesto, da bi torej imeli te, to, kar vidite kot zelene črte, Pri Evropi bi, lahko, bi radi vse razširili uh, od um, do um, 5 GHz. To bi bilo dokaj enostavno, z minimalnimi problemi uh, in to ne bi niti vplivalo oziroma motilo trenutnih, trenutnih uporab in satelitskih. Mm, servisov. Za konec bi podal še en kratek povzetek. Torej, uporaba mobilnih omrežij se eksponentno viša in nekaj moramo narediti glede tega. Glavni razlogi, da si želimo razširiti omrežje, brezžična omrežja, naj si bo to za um, mobilna ali za internetna omrežja, um, so tako v zdravstvu, kot v izobraževanju in tudi doma. Um, mi menimo, da za to potrebujemo licenčno, podeljevanje licenc za spektre. In zato menimo, da je vrednost, ki jo lahko v parlamentu eh, tudi vi dosežete glede RSPP, je, da to dosežemo za vso področje brežične uporabe. Hvala. Hvala lepa. Nadaljevali bomo kar z gospodom Patrikom Van Niftrikom um, iz podjetja SES. E Hvala lepa. Hvala tudi um, predsedujočemu odbora. Govorili bomo o prihodnosti satelitev in kakšno vlogo igrajo pri tem sateliti. Najprej, odkot smo, um, mi smo podjetje uh, SES, smo globalno podjetje, satelitsko podjetje, pokrivamo um, so ves naš planet, um, naše družbe um, so SES Astra, SES uh, e, World Skies, prihajamo iz Luksemburga imamo pa tudi pisarne v Združenem kraljestvu in tudi drugije po Evropi. Um, mi smo tisti, ki zagotavljamo satelitske satelitsk storitve za recimo video, um, naprimer um, TV prenose in tako naprej, za podatke, za telefonijo, za mobilno telefonijo um, za vlade in dosežemo tudi 125 milijonov domov, ki so povezani z Astra sateliti. Uh, 17 satelitov je uh, po vsej Evropi in jih vse skozi posodabljamo. Na hitro vam bom pokazal, uh, kako delujemo zelo globalno, ampak uh, v bistvu pa delujemo iz Evrope in tako povezujemo um, ostale dele sveta, tudi Afriko. Pomembno je, da poudarim, vem, da vam vsem ni lahko brati teh um, slik, ampak industrija, satelitska industrija predstavlja 75 odstotkov vse. Um, vse eh, telekomunikacijske industrije. In to je zelo pomembno, kar se tiče strateške, strateške in, strateškega in političnega vidika. Glavna tema danes je eh, možnosti za prihodnost. Menimo, da, je, eh, da so sateliti resnično tisti, ki lahko omogočijo potrebno kapaciteto za prihodnost. Eh, sateliti lahko namreč gostijo zelo veliko različnih eh, aplikacij um, in storitev. In to lahko stori bolje kot katerakoli druga tehnologija, ki je danes na tržišču. Um, lahko um, počnemo vrsto lahko zagotavljamo vrsto staritev, ki jih morda drugi ne tako dobro. Lahko eh, zagotavljamo tudi, dodatno, eh, tudi storitve dodatne vrednosti, kot recimo prenosi v živo, eh, storitve za velike korporacije in podobno. Še ena pomembna tema, ki mislim, da je zelo mm, pomembna tudi danes pri, tem, pri tej razpravi, je um, učinkovita raba spektrov in sateliti so res zelo učinkoviti. Eh, in predvsem v prihodnosti se bo, se bo to izkazalo. Poglejte sliko, kjer imamo satelit, ki pokriva Evropo in sicer z enim žarkom, ki um, uporablja samo en tip frekvence. Um, kot vidite, lahko potem tudi um, isto frekvenco uporabi za drugo in še za tretjo področje. In uh, to frekvenco lahko celo eh, podvojimo, enostavno podvojimo. In eh, če imate v mislih celo nove žarke, ki delujejo mm, celo na podlagi solarnega omrežja, lahko to še povečamo. In kot vidite, lahko to za satelitom povečamo na različne um, stopinje. In isti satelit uporabljamo znova in znova in znova. nadalje lahko sateliti pokrivajo čisto vsaka, še tako skrito geografsko območje. Kar se pa tiče eh, satelitskega širokopasovnega omrežja, bom na hitro preletel še te informacije. Eh, sateliti lahko um, takoj razdelijo digitalni signal. Uh, tudi če so sateliti ali v mestu ali na nekem odprtem podeželskem območju, to je vse eno. Že danes se um, tudi prenosi preko satelitov strankam oziroma medijem ponujajo po zelo ugodnih cenah. Potem, če imamo v mislih nove tehnologije, kot recimo um, LTE ali kaj podobnega, potem so investicije kapitalske investicije v Evropi na zelo visoki stopnji eh, in pri satelitih je to seveda vse veliko ceneje. Ljudje, tudi kar se tiče geografskega pokritja, ljudje, ki dan danes mogoče nimajo dostopa do um, širokopasovnega omrežja, bi ga z sateliti zlahka imeli. Po zelo znosnih cenah. Doma lahko imate uh, dvomegabitni dv uh, eh, download, download po zelo spremljivih cenah. Sateliti pa uh, se tudi um, napajajo iz uh, videa. Zato so še toliko bolj atraktivni za um, zagotovitev TV kanalov. Kar se nas tiče, mi smo že tako daleč, kot moramo biti. Zagotovimo lahko vse storitve, o katerih se danes tukaj pogovarjamo. In razvoj se še dogaja. Danes imamo 2 do 4 megabita, um, pri višjih frekvenčnih pasovih bi lahko imeli še več, do 10 megabitov na sekundo in razvoj gre še naprej. kar se tiče inovacij, mislim, da so sateliti absolutni pionir. Leta 96, ko so se prvič pojavili sateliti, smo bili tudi mi že zraven. In če pogledate satelitsko pokritje danes, 90 ehm, odstotkov jih je popolnoma digitalni. mislim, da tudi vsi poznate um, um, tudi digitalno televizijo, preko katere smo lahko gledali svetovno prvenstvo. Meni se zdi to fantastično. In to je možno predvsem zaradi eh, tega, kar so v preteklih letih mm, dosegli sateliti in njihovi upravitelji. In to še raste. Vedno več je popraševanja strani televizije, strani ponudnikov 3D televizije, široko pasovne ponudbe rastejo. Še eno tržišče so recimo komercialni TV programi. Sateliti pa so tudi pomembni pri povezovanju sveta. Evropa bi lahko um, delovala kot posrednik pri povezovanju med um, Evropo, Azijo, Afriko in tako naprej. V kontekstu um, programa RSP pa je potrebno poudariti tudi ITU frekvenco da zgradimo satelit, traja tri leta, potem je satelit v vesolju 15 let. Torej, zelo pomembno pri satelitih je, da imamo stabilno regulativno okolje. Torej, karkoli bo EU eh, e naredila v tem kontekstu, je, da imamo neko um, regulativno stabilnost. Torej, da ne boste uh, spreminjali nobenih uh, uredb, Eh, in okolja, regulatornega okolja, v katerem lahko sateliti um, delujejo. To je za nas zelo pomembno. Veliko uh, evropskih podjetij tudi zagotavlja storitev interneta za afriške države. In zato moramo imeti na voljo uh, tak spektr, ki bo omogočal tudi te um, širokopasovne storitve. Torej, mi ne potrebujemo nove količine spektra, mi od vas pričakujemo samo um, neko koherentno in stalno, stalni regulatorni okvir in uredbe, ki bodo držale čim dlje. Kar se tiče Siskove studije, študije, ki kaže, razvoj oziroma veliko potrebo po širokopasovnem omrežju. Glavni pri tem je seveda video uh, in kot sem že rekel, video je najboljši preko satelita. Sateliti lahko, so lahko tudi zelo dobro komplementarni uh, vsem drugim tehnologijam uh, na tem področju. Jutri imamo še eno okroglo mizo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 Seveda je težko biti zadnji, ki uh, govori, zadnji govorec. Povedali ste že veliko zanimivega. Uh, svoj eh, predstavitev sem pripravil skupaj s kolegom. Odločila sva se, da bova podala še en dodaten vidik in da se bova sredotočila na nekaj, kar nama je zelo pomembno in že dolgo delava na tem, in sicer na notranjem trgu telekomunikacij. Pri veliko zadevah se strinjam z drugimi referenti, ki smo jih slišali. Seveda obstaja potreba, da mm, potrošniki, da podjetja um, zahtevajo vedno boljše telekomunikacijske storitve, um, da mm, ljudje veliko prehajajo državne meje, da veliko potujejo in v tem kontekstu potovanj seveda želimo tudi komunicirati. Zmeraj je eh, fino, če za svojimi pametnimi telefoni lahko uporabljamo mobilna omrežja, ki so nam na različnih področjih na voljo in lahko bi rekli, da izraba mobilne telefonije predstavlja eh, tisti dejavnik, ki lahko poviša našo mobilnost tako znotraj kot zunaj Evropske skupnosti in nam pomaga ustvariti nek notranji telekomunikacijski trg, o katerem danes niti nismo prav veliko razpravljali. Enostaven primer je recimo to, kar je tukaj na sliki. Evropske skupnosti ne smemo gledati kot akvari, ki je sestavljen iz 27 akvarijev in potem eh, ribe, ribe ne bodo mogle prehajati meje, zato ker frekvence ne bodo usklajene. Tukaj moramo biti korak pred zadevami in zagotoviti, da so storitve lahko dostopne tudi zunaj meja posameznih držav članic. To je zelo pomembno za uporabnike, ampak tudi za podjetnike, predvsem za mala in srednja velika podjetja. Ker tudi, če imajo neko lokalno ali regionalni sedež, morda imajo interes, da bi se razširili še v več držav članic in potem morajo eh, imeti dostop do nekega mobilnega informacijskega sistema, z možnostjo oziroma z dobro uh, hitrostjo, kar se tiče prenosa podatkov, tako da lahko spostavijo um, povezave v realnem času in vse to seveda mobilno. Če bomo lahko vzpostavili notranji trg na področju telekomunikacij in posebej na področju brezžičnih omrežij, se moramo vprašati, kje so naše meje. Eh, tukaj sem vam eh, prinesel in vam predstavljam nekaj računov. Imamo tukaj francos, en francoski zelo visok račun za 133 tisoč frankov um, za en mesec mobilne telefonije. To je bilo torej lani leta 2020. Um, ehm, to je seveda račun od nekoga, ki je um, mogoče svoj mobilni telefon preveč eh, uporabljal in je dobil račun za 8000 funtov. Skratka, cene so za to vrstne storitve absolutno previsoke. Danes imamo tri mm, velike omejitve, kar se tiče našega notranjega uh, trga, kot ga načrtujemo. Najprej imamo tu stroške in dodatne davke, Eh, ki so um, pristojbine, ki, so seveda, um, ki se jih seveda veliko nabere, če veliko potujemo in menjo, men, se menjavamo iz omrežja v omrežja. Mm, in, se, in to se tiče tako končnega potrošnika, kot pa tudi malih in velikih, srednje velikih podjetij, ki zelo težko prenašajo tako visoke stroške in bodo zaradi tega morda primorani delovati drugače. težave so tudi z kapacitetami frekvenc, vse to so težave, ki jih bomo morali odpraviti, to so ovire na naši poti napredka. Morda bi morali o, o, razmišljati o notnih evropskih o, eh, licencah, o, tako da bi iste storitve ponudili po vsej evropski skupnosti, brez da bi veliko razmišljali o frekvenčnem menedžmentu. Še dodaten faktor naših o, telekomunikacijskih trgov je zaznamovan zelo populistično. Um, ti, ki zagotavljajo storitve, imajo zelo dolgo trajne uh, podeljene frekvence in tukaj ne moremo storiti pravzaprav ničesar, um, kar bi nam omogočalo velike in hitre napredke. Kaj so negativni učinki spostavitev notranjega trga za elektronsko komunikacijo se odmika vedno dlje. Že kar nekaj časa govorimo o notranjem trgu za telekomunikacije. Od zadnjega paketa sprejetega v Evropskem parlamentu se spet veliko o tem govori. Skratka, ogromno govorimo o tem, ampak nikamor ne pridemo. Še naslednja točka, ki je pomembna predvsem za mala in srednja velika podjetja. Spomnil bi vas da je v središču inovacij, eh, da, da so v središču inovacij eh, akteri, ki, so, ki ima zelo veliko idej, ki lahko zelo hitro pripeljejo nove tehnologije na tržišče. In eh, predvsem lahko pri tem napredujemo, kar se tiče tarif in storitev. sam vodim eh, raziskave v velikem francoskem podjetju, kjer imamo raziskovalni eh, inkubator, kjer delujejo skupaj in sodelujejo inženjeri in menedžerji. In predvsem delajo na tem, da lahko eh, starejši ljudje ostajajo dlje doma, predvsem zaradi brezžične komunikacije. To bi se lahko razvilo povsod po Evropi, v Franciji se razvija zelo dobro in če bodo taka mlada podjetja, podjetniki hoteli eh, prečiti meje, bi, um, bi to bilo seveda za ekspanzijo veliko boljše. To lahko že opazujemo v ZDA. Pa tudi kar se tiče našega, eh, naše osebne svobode gibanja, bi to bil velik korak naprej. Kar se tiče kapacitet v prihodnosti. Seveda si lahko vedno predstavljamo, kaj bo jutri. Za me je jutri recimo čez deset let, zato pogledajmo, kaj se bo zgodilo čez deset let, kakšne storitve bodo na voljo. Zagotovo bodo to produkti, ki bodo dovoljevali um, učinkovitejšo rabo tehnologije. In bodo tudi bolj trajno uporabni. Recimo um, imeti pisarno doma, izobraževanje doma. Eh, tukaj je veliko, še veliko potencijala. Leta 2001 smo na Telekomu izvedli um, študijo in takrat ni nihče verjel v to, Ampak mi seveda želimo, da bo nek boljši jutri nastal in zato potrebujemo različne inovacije. Odločati se moramo tudi neodvisno od politike, misliti na mala in srednje velika podjetja, ki so pravzaprav motor različnih inovacij. Za ta podjetja moramo ustvariti prostor za eksperimentiranje, kar verjetno pomeni, da bi jim morali posredovati vsaj manjši del spektra, na katerem bi lahko eksperimentirali. Eh, vse to so torej um, prednosti, ki bi jih lahko dosegli z skupnim notranjem telekomunikacijskim trgom, predvsem kar se tiče evropskih uh, storitvenih platform, um, bi s tem lahko um, omogočili dostop uporabnika do storitev, ne glede na to, ali bi uporabnik vedel, eh, na točno katero nam omrežje je priklopljen in tudi ne bi bilo pomembno. Pa še nekaj o digitalni dividendi. Ta nam omogoča, eh, da razmišljamo o politiki podeljevanja frekvenc, eh, da preuprašujemo monopole, da mogoče spodbudimo konkurenčnost. Ta platforma bi torej lahko pomenila začetek pogovorov o skupnem telekomunikacijskem trgu. Pri tem imamo v mislih eh, regulatorno politiko, eh, politiko eh, managementa frekvenc. Morda bi se lahko pogovarjali še o tem, tudi o tem, kar, o čemer je govoril, govoril gospod Forč, ehm, kako bi lahko spodbudili nove storitve kako bi lahko bolje izrabili možnosti, ki nam jih nudijo sateliti, kar je ravno kar opisal um, Patrick, pa tudi druge zadeve. Predvsem govorimo o tem, kako razdeliti digitalno dividendo, malo se pa govori o tem, kaj se bo zgodilo potem. Uh, kot vemo, imamo zakonodajo na področju konkurenčnosti, ko bomo te storitve začeli zagotavljati, moramo paziti, da ne bodo cene eh, poskočile navzgor, ampak da jih bomo korigirali navzdol. Tukaj mislimo predvsem na princip eh, tehnološke, eh, tehnoloških omejenosti. Nekdo bo lahko imel um, nekaj časa eno rešitev, potem pa bi moral brez problema biti sposoben preiti tudi na drugo rešitev. Um, frekvence moramo podajati tudi za, uh, tako za tehnično rabo, kot za komercialno rabo in zagotoviti predvsem odprtje trga. Uh, to, sko, to moram vse skozi ponavljati. Pomislimo na Google, Microsoft, Amazon. Če govorimo o vseh teh korporacijah so začela kot mala ali pa srednja velika podjetja. In ravno to potrebujemo. Eh, trg mora biti dovolj odprt, da se bodo lahko pojavile tudi nove inovativne korporacije. In s tem bi tudi zaključil. Hvala lepa. And, um... Hvala lepa. Če se, navedem, če se navežem na zadnjo točko, torej eh, Yahoo, Google in tako naprej, eh, pomembno je, da ste to povdarili. Tudi eh, na švedskem imamo podjetje, ki želi ponuditi možnost nalaganja glasbe v zameno za plačilo. Ta podjetja morda lokalno uspejo, ampak ne na evropski ravni, kaj ti intelektualne pravice so tukaj razdrobljene. In številna podjetja se zato selijo v ZDA. To je izziv, s katerim se sedaj soočamo. Sedaj dajemo besedo mm, poslancem za vprašanja in pripombe. Če se nihče ne javi k besedi, bi sam želel postaviti vprašanje predstavili ste svoja stališča, svoje mm, izkušnje in znanje. In eh, če lahko povzamem, ste povedali, da se stvari hitro spreminjajo, ne vemo, v kolikšni meri se bodo spremenile in eh, vse skupaj je zelo mm, kompleksno, zapleteno. Eh, no, tukaj sem nekoliko ironičen, kaj ti ne povzamem samo. Uh, to, kar ste povedali vi, ampak tudi prvi panel in pa vse druge ljudi, s katerimi se soočam, se srečujem. Eh, povedali ste, da ste z vsakim pogovorom samo še bolj zmedeni in podobno se počutim jaz. Zato vas sprašujem, kakšni bodo konkretni predlogi za spremembo oziroma izboljšavo predloga direktive, o katerem govorimo. V Evropskem parlamentu imamo dve minuti, ko govorimo na plenarnem zasedanju in zato dajem tudi vam sedaj po dve minuti, zato da poveste, kako bi želeli spremeniti predlagano zakonodajo. Mm, hvala. Torej, najprej, kako sem povedal ob koncu mojega, moje predstavitve, je, da bi razširili spektrum 5 eh, MHz. To, je, to bi bilo enostavno narediti in lahko bi nam pri tem pomagal tudi parlament. Potem še nekaj. Tega danes nismo veliko omenjali. Gre za spektr, ki je izuzet iz licence. Tukaj je zelo pomembno to, da se spoštujejo roki. Uh, Eh, ko gre za program politike radiofrekvenčnega spektra in pa morali bi razmisliti o, širš, o širšem spektru, ki bi vzel in vzeti iz licence. No, vi iz Siska ste predstavili vse te krivulje rasti prenosa, mobilnega prenosa podatkov oziroma prenosa podatkov kot takšnega. In uh, danes nismo razpravljali o vprašanju hitrosti, ki je prav tako pomembna razsežnost, torej gre za hitrost, zmogljivost, uh, potrebne so vedno večje hitrosti. Govori se o 100 megabajtih do leta 2020 in uh, če pogledamo nazaj, lahko vidimo, kako hitro so se stvari. Kako hitro so se stvari Eh, razvile. Mi želimo 100 MHz za 50 odstotkov eh, prebivalstva do leta 2020, eh, naprimer. Južna Koreja pa bo imela veliko več. Torej, kako se boste soočali z povečanim preopraševanjem? Torej, to nima praviti samo z vprašanjem spektra. V, pri spektru je očitno to, da širši kot je spektr, večje so tudi hitrosti. Več kot bomo imeli spektra, večje hitrosti bomo imeli. Naj, najpomembno je to, da, se, da preidemo na storitve četrte generacije. Poleg tega pa je pomembno tudi to, da so vlakna vedno bliže domovom, ne samo LTTH, ampak tudi, ko gre za mobilna omrežja. Sedaj gre samo za omrežje od eh, droga do vašega doma, razen tega pa je omrežje fiksno in če bi uvedli optična vlakna, bi to prav gotovo izboljšalo hitrost. Gospod Vanistri. Torej, če se vrnem na vprašanje, kaj bi bilo potrebno spremeniti. Z našega vidika ni potrebnih veliko sprememb. Želimo samo to, da bi se Evropska unija in pa države članice upoštevale tudi širši kontekst eh, mednarodnih telekomunikacij. komunikacij. Eh, sateliti uporabljajo različne frekvenčne eh, pasove, pasove CKU in tako naprej. To uporabljajo mobilni operaterji po vsem svetu. Eh, pasovi K pa so bili dodeljeni širokopasovnim povezavam. In na nekaterih med teh pasov so že ponujene storitve za končnega uporabnika. To je potrebno še dodatno izkoristiti ta spekter. Potem, kar se tiče vprašanje 800 MHz, to ni vprašanje, ki bi ga lahko komentiral, ampak eh, še nekaj Torej, govorili ste o visoki hitrosti, govorili ste o Vodafonu, ki pokriva 90 odstotkov Združenega kraljestva, kaj pa preostalih 10 odstotkov? Ja, torej, ali bomo imeli optična vlakna za teh preostalih 10 odstotkov, ali bomo imeli drugačne povezave, za neposredne povezave do končnih uporabnikov? Ali pa bomo tudi tem ljudem omogočili eh, povezavo z temi bazami podatkov. Gospod Leskop. Kakor sem že povedal pri predstavitvi, mislim, da potrebujemo vse evropske licence, ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Usklajen, koordiniran pristop temu je potreben. Potrebno je razmišljati o enotnem trgu. To je ideja, ki določa Evropo. Potrebujemo tudi vse evropske licence in način, kako se bodo te prodajale, od tega odvisna tudi njihova končna uporaba. Sam si, želimo, sam si želim licenco odprtega vira, kjer bi morali najti drug način plačila. Sedaj so plačila zelo visoka in to povzroča razdrobljenost trga. Moramo se osredotočiti na takšne storitve, ki bodo visoko storilne. To je prvi element. Potem morda bi lahko našli tudi sistem licenc v tistih območjih, Eh, tukaj se navezujem na to, kar je povedal predhodni govornik, ter torej, obstajajo območja, ki jih je zelo težko doseči in moramo razmisliti o načinu, kako bi lahko dosegli tudi tamkajšnje prebivalce. Morda je satelitska povezava tukaj odlična možnost za to. No, kar se tiče licenc, tukaj nimam kaj več dodati, se pa strinjam s tem, kar je povedal prejšnji govornik. Hvala, želi še kdo govoriti? No, če ne, se zahvaljujem eh, našim strokovnjakom. Zahvaljujem se za današnjo razpravo. Um, z vami bi želel um, deliti še nekaj ugotovitev. Uh, najprej potre, potreba po kratkoročkem vidiku, ko govorimo o brežišnem internetu, 5 eh, MHz, eh, eh, skupnih dobrinah in tako naprej. Potem, kar se tiče vse evropskih storitev, sam bi pozdravil nadaljne korake na tem področju. In to je pravzaprav tudi namen tega predloga. Namen je olajšati premik v to smer omogočiti možnost eh, trgovanja licenc, eh, povezovanja operaterjev in tako naprej. Potem pa vprašanje, kako dati na razpolago dovolj spektra. Mislim, da um, Torej, tukaj bo potrebno opraviti še veliko dela. Moje poročilo bo predstavljeno v odboru konec eh, februarja in uh, do takrat bom seveda odprt za razno razne prispevke. Ampak potrebno je vedeti naslednje. Če bomo imeli povečan promet in če želimo omogočiti najboljše možnosti za hitrost, za pokritost in tako naprej, eh, moramo razpravljati tudi o tem, eh, kako eh, dati na splošno več spektra. Evropa naj bi potrebovala 200. Um, ehm, še 200 dodatnih megahercev. Vsi smo govorili o tem, kaj se je zgodilo v zadnjih letih, da je prišlo do porasta pred prometa in tako naprej. Ampak kaj se bo zgodilo, ko bomo imeli porast storitev, ko bomo imeli nove naprave? Sam sem bil fasciniran, ko sem prvi slišal za pametne telefone in eh, ko sem slišal za to, kako ti spreminjajo potrebo po eh, prometu mobilnih podatkov. Potem tudi iPhone, iPad. Eh, tudi to ne bodo zadnji izumi, eh, ko bo šlo za razvoj informacijske tehnologije. No, morda bo to, eh, je to že vrhunec tehnologije, morda pa se bodo že spomladi pojavile nove naprave. Mislim, da je nekdo izmed vas omenil povečano uporabo tudi v vodomovih. pravzaprav vemo samo to, da se zadeve spreminjajo, da smo šele na začetku. Včasih se mi zdi, kot da še vedno gledamo črno-belo televizijo in si mislimo, kako krasna je to. No, to je bilo sicer krasno, ampak stvari so se od takrat zelo spremenile. stvari se bodo torej spremenile in potrebno je to, da smo pripravljeni te spremembe, da smo tisto gospodarstvo, ki je najbolj odprto za te spremembe. Uh, lahko bi se ponovila situacija iz uh, eh, 80. in 90. let v zvezi z GSM. Tako, vsem se želim zahvaliti, da ste sodelovali v tej predstavitvi. Uh, predvsem obima paneloma strokovnjakov in predlagam, da jih eh, nagradimo z aplauzom.